dobro jutro kolegice in kolegi naša poročevalka je tukaj zato bomo začeli kajti nekateri so dejansko prišli pravočasno gospa Jaten Neki je bila vodja delegacije Evropskega parlamenta za spremljanje volitev v Azerbajdžanu. Poročala bo o poteku misije za opazovanje volitev. Evropski parlament je tam sodeloval z mednarodno misijo. 7. novembra je bilo to v Azerbajdžanu. V komentarjih je bilo zapisano, da so bile volitve mirne, da je opozicija prav tako bila udeležena. Ne glede na to, pa je bila delegacija mnenja, da Azerbajdžan ni dosegel veliko napredka, kar zadeva postopek demokratizacije. Kar takoj pa dajem besedo gospe Jetenmek, izvolite. Dobro jutro, gospod predsednik, osebje, kolegice in kolegi. Lepo jutro je danes. Mislim, da so najboljši kolegi našega odbora dejansko tukaj. Sedaj pa kar k nalogi. Sedem nas je bilo v delegaciji plus osebje, vsega skupaj mislim, da 15. Zahvaliti se želim predsedniku za priložnost, da predstavim prve komentarje po opazovalni misiji v Azerbajdžanu, kakor je gospod predsednik rekel, je vse potekalo mirno. To je bilo zelo dobro. Pat, nevedoles. ne glede na to, želim povdariti, da vse ni šlo tako, kot bi moralo iti. Izvedba volitev ni izpolnjevala standardov za razvoj postopka demokratizacije v državi. Delegacija Evropskega parlamenta je delovala v številnih regijah v državi, pa tudi v Baku. Številni poslanci so poročali, da je bilo ozračje mirno in da je bila tehnična izvedba volitev pozitivna. Vseeno pa so bile resne pomankljivosti v zvezi z preglednostjo dela in z pripravo volilnih protokolov. To smo tudi zabeležili. Volitve v Azerbajdžanu niso vodile do politične razprave, prav tako javnost ni pokazala zanimanja za nje. Sploh komaj opazno je bilo, da so volitve bile izvedene. Postro ni bilo, prav tako politiki niso organizirali dogodko za svoje voljivce. Pravzaprav ni bilo možnosti za izvolitev drugačne večine v parlamentu. 38 politikov opozicije je bilo registriranih za kandidaturo, parlament pa šteje 125 sedežev. Mediji niso poročali pregledno in objektivno, voljivci so imeli omejen dostop do objektivnih stališč in neod, nepristranskih informacij. Med večinsko stranko in kandidati opozicije ni bilo javne razprave. Veliko je bilo štiriminutnih monologov na televiziji, živahne razprave o političnem programu za državo pa ni bilo. Na srečanjih z različnimi strankami so člani naše delegacije večkrat poskušali predsednike različnih opozicijskih strank vprašati, kakšen je njihov program. Odgovoriti niso mogli. Vse, kar so lahko storili, je, da so obtoževali večinsko stranko. po volitvah so potekala dolga pogajanja, na to smo pripravili začetno izjavo o prvih ugotovitvah skupaj z parlamentarno skupščino OSCE, z parlamentarno skupščino Sveta Evrope in tudi organizacijami za človekove pravice ter demokratične institucije. To boste našli v naših dokumentih. Naj podam še nekaj političnih komentarjev v zvezi z našimi ugotovitvami. Volitve in demokratični razvoj v Azerbajdžanu moramo obravnavati v širšem zgodovinskem in političnem kontekstu. Razmere so drugačne od srednje Evrope, kajti nimajo, tam ni zgodovine, demokratičnih volitev. Armenija, Iran, Severni Kaukaz, države Ruske federacije, Gruzija, to so sosede Azerbajdžana. Vsi vemo, kakšne razmere vladajo tam. Med prebivalstvom se pojavlja apatija. med boljevci je bila tam zelo vidna. Čeprav se morda pojavlja tudi v Evropi. Uradno je bila stopnja odeležbe več kot 50 odstotna. Vseeno pa zanimanje za parlamentarne volitve ni bilo. To pa zato, ker ima država predsedniški način vladanja, ima tudi parlament zelo malo pristojnosti. To ni izgovor za to, da ni bilo demokratičnih volitev. Predstaviti želim le kontekst, v katerem so se volitve izvajale. Državo čaka še dolga pot do demokracije. Ne glede na to, mora Evropska unija ohranite svojo zavezo in še naprej poskušate sodelovati z azerbajdžanskimi oblastmi na področju človekovih pravic, trgovine in spoštovanja načel pravne države. Mislim, da je trgovina tisto skupno vprašanje za obe strani, vseeno pa so človekove pravice, demokracija in načela pravne države tisto, kar zanima Evropsko unijo. To je vse, kar sem vam želela povedati. Kolegice in kolege sedaj vabim, če je sploh do tukaj, da podajo še svoje komentarje, z veseljem pa bom odgovorila na vaša vprašanja in vam povedala še več. Pripravljena pa sem tudi na vaše prispevke. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa, gospa Jatemeki.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 mednarodne institucije morajo imeti svoje mnenja, vlade morajo imeti svoje mnenja. Mislim, da se mnenja zelo razlikujejo. Naprimer, vlada Združenih držav je navedla, da te volitve niso bile poštene niti svobodne, nobeni demokratični standardi niso bili izpolnjeni. Vendar parlamentarna skupščina sveta Evrope ali OSEA, pa volitev ni tako zelo kritizirala. Kaj je po vašem mnenju razlog za te razlike med mnenji? Hvala. Bene, non, non vedo altre... Hvala. Nikogar drugega ne vidim, zato bom sedaj dal besedo nazaj vodji delegacije, zato da odgovori na vprašanje in poda še svoje komentarje. Izvolite, gospod Jatemek. To je zelo zanimivo vprašanje. Naj vam podam samo kratek komentar. Stanje demokracije je odvisno tudi od opazovalca. Obstajajo različna mnenja. Kako sem povedala, ko smo o tem razpravljali z Svetom Evrope, z osebami iz OSEA. Pogajanja niso bila vedno enostavna. Delegacija Evropske unije pa tudi strokovnjaki in tisti, ki že dlje časa bivajo v državi, so imeli svoja zelo trdna mnenja o izvedbi volitev, da volitve niso bile demokratične in da niso bile poštene. Poskušali smo najti srednjo pot poskusili smo razumeti zgodovino, ozadje, pa tudi to, da je demokracija nekaj, za kar bi si Azerbajdžan moral prizadevati. Nekateri so menili, da so bile volitve korak nazaj, drugi so menili, da so bile volitve korak naprej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 strinjam se z tem, kar ste povedali o volitvah, ampak bili ste v privilegiranem položaju. Tudi če je bilo ozračje apatično, kot ste rekli, se je s časoma vseeno pojavilo določeno število vprašanj v razpravi ali v vaših stikih s kandidati. Zanima me, ali nam lahko poveste več o tem? Kakšna vprašanja so bila aktualna? Ob seveda podpori predsednika in kandidatov in tako naprej. Kaj ste vi opazili, da zanima javnost? Kakšno je bilo stališče v zvezi z evropsko perspektivo Azerbajdžana. V katero smer gre Azerbajdžan, se pravi, čujem? Kako vidijo svojo prihodnost? Nam lahko poveste kaj o tem? Hvala. Eh, onorevole Kacin. Gospod Kacin. Grazie, prezidente. Yes, ja it is true that Azerbaijan is... Hvala. Res je. Azerbajdžan je specifična država žalostno je tam, če je predsednik da izvoljen z manj kot 90 odstotno večino. Anneli, zanima me, eh, ali ste imeli možnost govoriti z kandidati opozicije po volitvah. Kaj oni pričakujejo? Kakšni so lahko njihovi prispevki, kako lahko oni vplivajo v prihodnosti? pri demokratizaciji države. Grazie, onorevole Kačin. Hvala. Sedaj bo sklepne komentarje podala poročevalka. Hvala. Hvala. Kar zadeva politično razpravo med različnimi strankami, pa vam lahko povem, da razprave ni bilo. opozicijske stranke smo večkrat vprašali, kaj menijo o socialni politiki, naprimer odgovoru nismo dobili. Razprave o tem ni, programov nimajo, kakor je v navadi pri nas. To je bilo zanimivo tudi za nas. Ni šlo samo za enega ali dva, ki so zahtevali politične programe. Ne, vsi v naših delegacijah so spraševali vprašanje v zvezi s tem. Še posebej, kar zadeva socialno-politično vprašanje. Vprašali smo jih, kakšna so glavna vprašanja, o katerih govorijo s svojimi ljudmi. O čem govorijo s svojimi voljivci? vendar je bila za opozicijsko stranko bistvenega pomena obtožba, da vodilna večinska stranka ne dela dobro. Tudi Gorski Karabah je morda bil omembe vreden, čeprav tega niso jasno omenjali. Nekateri so sicer povedali, da je to vprašanje, ki jih zanima, ampak Lahko bi rekla, da je to tisto, kar je bilo skupno opozicijskim strankam, ampak tudi ne v celoti, kar zadeva program strank v zvezi z Evropsko unijo. Odgovoriti vam ne morem na to vprašanje, kajti programa preprosto ni. Srečali smo se tudi s predsednikom, uradniki in ministri na teh sestankih so vedno govorili, da želijo poglobiti sodelovanje med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. Mislim, da jih sodelovanje zelo zanima, še posebej na področju trgovine. Upam pa, da bodo pripravljeni govoriti tudi o vprašanje človekovih pravic. O tem smo govorili s predsednikom že večkrat v prihodnosti pod glavno vprašanje človekove pravice in demokracija. Upam, da bo to z naše strani tako, kajte tako bomo lahko dosegli napredek. Možnosti za razpravo z opozicijskimi kandidati po volitvah nismo imeli, z njimi pa smo govorili pred volitvami. Po volitvah smo se vseeno srečali z nekaterimi ljudmi. Po našem uradnem poročilu je bilo težko nadaljevati pogovore z njimi. Povedala sem jim čisto odkrito, da smo lahko samo tako napisali poročilo, kajti tudi sami dobro vedo, da demokratičnih volitev tam ni bilo. Morda v prihodnosti bodo imeli demokratične volitve, sedaj pa ne. Naj vam povem en konkreten primer o zborih in o izvajanju kampanj. V nedeljo je bil dan volitev. Obiskali smo številna volišča. Prvo je bilo na področju univerze. Veliko mladih je sodelovalo na volitvah tam. Ko smo šli tja, sem jih spraševala, kateri stranki pripadajo. Odgovori so bili različni. Na to pa sem šla do ljudi in sem vsakega posameznika vprašala, kateri stranki pripada. Vsi so bili pripadniki večinske stranke, razen ene gospe. Ker so bili mladi, smo začeli razpravljati o demokraciji, vprašali so me in poskušala sem jim povedati, kaj pomeni biti v opoziciji in v vladi. Bili so stari nekaj več kot 20 let in to jih je izjemno zanimalo. Vprašala sem jih, na kakšnih zborovanjih so lahko sodelovali v svojem okolju in kakšne kampanje so se izvajale. Odgovorili so mi, da kampanje sploh ni bilo. Vprašala sem jih, zakaj. Samo tista ena gospa, mlada dama, ki je bila neodvisna voljivka, ni pripadala nobeni stranki. Odgovorila je, da zaradi strahu ni nobene volilne kampanje. Uh, uh, In še nekaj. V parlamentu Evropske unije govorimo o svežnju pridružitvenega sporazuma. Poročevalko sem v zvezi s tem. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, če bi o teh volitvah in o poteku izvedbi volitev lahko govorili na plenarnem zasedanju. Morda ne naslednji teden, ampak v decembru. To bi lahko bilo dobro za pogajanja na področju pridružitvenega sporazuma. Prosim vas, da to vrstite na dnevni red. Hvala. Hvala lepa. Seveda, upoštevali bomo vaš predlog. Ampak z organizacijskega vidika mislim, da bo to nekoliko težko, kaj te decembra je dnevni red plenarnega zasedanja zelo natrpan. Veliko stvari je že uvrščenih na dnevni red, zato bomo težko to uvrstili na dnevni red, vseeno pa bomo dali ta predlog. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Kovala, predsednika delegacije v odboru za parlamentarno sodelovanje EU Ukrajina o lokalnih volitvah v Ukrajini 31. oktobra in o 15. srečanju odbora za parlamentarno sodelovanje EU Ukrajina v Kijevu 4. in 5. novembra. poročilo o lokalnih volitvah v Ukrajini. Lahko vidimo kot preizkus demokracije v tej državi. Poslanci našega odbora so tesno spremljali izvedbo volitev, na to smo, kakor veste, smo se odločili, da določenim kolegom odbora za parlamentarno sodelovanje, dovolimo in omogočimo, da potujejo v Ukrajino in poročajo o tem, kako so se odvijale stvari tam. Pozdravljam predsednika odbora in gospoda Kozlovskega, ki je tesno spremljal ta proces, čeprav ga ni tukaj. Zato sem se mu zahvalil kar vnaprej. Sedaj dajem besed gospodu Kovalu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 je bilo izraženega. Zato naj vam povem, kako je bila zadeva izvedena. Takoj, ko je bilo mogoče, sem vam predstavil neformalno poročilo o našem delu danes, pa vam predstavljam novo različico. K temu so priloženi tudi dodatni dokumenti in dodatne informacije v zvezi z rezultati volitev. Opozoriti vas želim na zelo pomembno dejstvo. Zaradi tega se pojavlja veliko nesporazumov o naši misiji. Te volitve niso bile predmet opazovanja po standardih OSEA. Nobena institucija, ki običajno opazuje torej Svet Evrope ali OSE, niti mi nismo organizirali standardne opazovalne misije. Običajno se to začne mnogo prej. Opazujemo tudi priprave na volitve, potem pa opazujemo seveda izvedbo volitev samih. To je ključnega pomena za splošne zaključke in potem tudi zaključke v zvezi z volitvami. Tehnično je bilo to izvedeno drugače, kajti tudi politična razsežnost je pomembna tukaj, vseeno pa sem želel povdariti tehnično razliko. Večkrat sem že opozoril na to, vseeno pa se pojavljajo nesporazume. Kako smo izvajali svoje delo? Delo je, bilo, delo je potekalo podobno kot v primeru drugih obzvalih mizij OSEA, srečali smo se s politiki, z opozicijo in z drugimi, ki sodelujejo pri izvedbi volitev. To je vse vključeno v moje poročilo. Srečali smo se tudi z odborom za parlamentarno sodelovanje. To je bilo takoj po volitvah in to je bila izjemna priložnost za izmenjavo mnen. Volitve so bile zelo dolge trajale so kar 8 dni, tako smo lahko pripravili zelo podrobno analizo. Takoj, ko smo se vrnili, povem vam lahko, da sem se vrnil 6. novembra. Takoj, ko sem se vrnil, sem začel pripravljati prvo različico svojega poročila. Gospod Galer in gospod Brok sta prav tako navedla, da je moje delo trajalo samo tri dni. To ni res. Mi smo delali ne do torka v Ukrajini, ampak do petka zvečer. Zato, ker smo si želeli ogledati vse kraje, kjer so bile volitve, če lahko rečem, kontroverzne zelo pomembno se mi je zdelo v to poročilo vključiti vse informacije, politične izjave, ki sem jih prejel. Vsa korespondenca s premijejem Ukrajine, vse, vse dokumenti, ki so jih izdale opozicijske stranke, to so politične izjave in to je nekaj za vas. Vi lahko sami pripravite oziroma oblikujete svoje mnenje, kajti dejanske opazovalne misije, kot sem rekel, ni bilo. Dokumenti so torej na voljo vam, sami se lahko odločite, ali vas zanimajo dogodki v Ukrajini ali ne. Dokumente lahko prebrskate, vidite lahko, kakšni problemi so se pojavljali v zvezi z volitvami v pripravljalni fazi in pri izvedbi volitev samih. Vidite lahko, kako so se pojavljali uh, problemi v zvezi z masovnimi mediji, naprimer omena jim je bila svoboda govora in tako naprej. V mojem poročilu lahko vidite vse vrste mnen. Vključil sem tudi izjave, ki so jih pripravili organi za opazovanje volitev, tako lokalni kot tudi mednarodni. Naj vas opozorim na izjavo organizacije Opora, ta organizacija je zelo izkušena v Ukrajini, zato sem tudi to vključil v svoje poročilo. Kaj lahko povem v sklep? Prepričan sem, da bomo potem imeli vprašanje in odgovore, zato da se lahko posvetimo podrobnostim. Ampak lokalne volitve v Ukrajini niso takšne kot državne volitve ali predsedniške volitve v Ukrajini. To, zelo, to lahko vodi v zmedo. Volitve se izvajajo na več ravneh in opazovalna misija je bila tega mnenja, pa tudi sam lahko to potrdim. Te volitve so bile zelo demokratične, kar zadeva demokratične standarde, še posebej, če upoštevamo dejstvo, da se je to izvajalo v postsovjetski državi vendar to ni postsovjetska država, ki je že v Evropski uniji. Vseeno lahko povem, da so bili standardi izvedbe volitev precej visoki. To ni mogoče primerjati z volitvami za vlado. To moramo obravnavati kot splošen preizkus demokracije in demokratičnosti sistema. Potegnemo lahko nekaj sklepov, ki pa so po mojem mnenju precej kritični videli smo lahko volilne boje na nož, ne samo med organi v vladi in v opoziciji, ampak tudi med opozicijo samo. To smo lahko videli na lastne oči. Različna mnenja so se pojavljala v opozicijskih strankah. Gospod Jacinjuk in gospa Timošenko sta podajala zelo različne izjave. Kritični smo bili do volitev, ampak izjava gospoda Jacinjuka je bila precej zmerna, tako bi vsaj sam rekel. Vseeno pa on zelo nasprotuje delovanju vlade. Po drugi strani pa so se pojavljali zelo močni občutki v opoziciji, zato lahko povem, da se demokracija krepi v Ukrajini, več razprav je na voljo tudi za javnost. In problem je ta, da lokalne oblasti nimajo pravih pristojnosti. Vseeno smo volitve natančno opazovali, zato interes dejansko ni bil sorazmeren s pristojnostmi vlade. Lokalna raven je torej zelo živa, vseeno pa lokalne in regionalne oblasti ne bodo dejansko imele pristojnosti ali vsaj toliko pristojnosti na terenu. Vseeno pa je šlo za preizkus demokratičnosti. Poleg politične razsežnosti smo ocenjevali predvsem pripravljalno fazo. Volilni zakonik je bil spremenjen pred volitvami, po mojem mnenju je bilo to zelo pomembno. Volilni zakonik je bil sprejet torej, tik pred volitvami in nov volilni zakonik je precej šibek. Zaradi tega se je po mojem mnenju zgodilo veliko slabih stvari v pripravljalni fazi. Naprimer, nekatere opozicijske stranke sploh niso mogle oddati registracije za to, da bi lahko kandidirale na volitvah. Mislim, da bi morali še naprej biti previdni pri podajanju sodb. Vseeno, mislim, da moramo tista dejstva, ki smo jih videli, poudarili in preučiti. Naprimer v Kijevu ali Lvivu je stranka gospe Timošenko postala žrtev zelo zapletenih pravil v zvezi z volitvami, zato sploh niso mogli sodelovati. Kaj je še bolj pomembno, je, da da bi v Kijevu morda lahko celo zmagali, če bi lahko bili sodelovali. Volilna komisija je prav tako imela zelo pomembno logo. Volilni zakonik je bil spremenjen zato, da bi poenostavili postopek, ampak sestava volilnih komisij, ki so šteli glasove, je bila zelo omejena. Le redki so lahko dejansko šteli glasove, zato je prišlo do veliko kršitev in veliko incidentov. To sem vključil v svoje poročilo. Težko ocenim, kako so te kršitve dejansko vplivale na končni rezultat volitev. Usporedne volitve smo lahko tudi sami spremljali. Videli smo, kako so bile izvedene v primerjavi z končnim rezultatom volitev, vseeno pa nismo imeli na voljo mehanizma, ki ga ima običajno na voljo OVSE. Škoda, da je bilo tako, kar zadeva izvedbo volitev samih, pa mislim, da lahko vse najdete v poročilu. Sklepne misli, tri komentarje bi podal na koncu. Mislim, da se ne smemo posvečati samo reforme volilnega sistema. Povdariti moramo, da je Ukrajina država, ki je vse bliže Evropski uniji, zato bi reforma administracije morala biti v našem interesu, to bi morali omeniti v okviru pogajanj stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma. Odbor za parlamentarno sodelovanje bi dejansko moral začeti opravljati svoje delo. Gospod predsednik, pozivam vas, da to podprete. Mislim, da bi se morali posvetiti študijskemu delu na zasedanjih odbora za parlamentarno sodelovanje, veliko pozornosti pa moramo nameniti reformi javne uprave. Še en sklep lahko potegnemo iz tega. V okviru Evropske unije potrebujemo organ, ki bi ustrezno ocenjeval in spremlja volitve. Zato, ker ne želim, da se rezultati in dogodki na teh volitvah ponovijo v prihodnosti. Vem, da nekateri želijo, da končni rezultat volitev ne bi bil omenjen v končnem poročilu odbora za parlamentarno sodelovanje. Vseeno moramo to vključiti, zato ker se nismo mogli zediniti o eni sami izjavi. Sami smo bili precej kritični do izvedbe volitev, ampak Ukrajinci, ki so sodelovali v tej razpravi, so bili tako drugačnega mnenja, da končne skupne izjave nismo mogli pripraviti. Zato končne skupne izjave v poročilu ni. Hvala. Hvala za to pohvale vredno delo, ki ga vsi zelo cenimo. To delo je tudi dobro izhodišče za nadaljne razprave. Vendar pa bi želel podati tudi nek eh, postopkovni komentar glede načina, kako je vaše delo bilo poslano visoki predstavnici? Vaša priporočila so vsebovala nekatere predloge, vendar pa je to zunanje telo. Um, seveda je z nami povezano, ampak um, obstaja skupina za koordinacijo volitev, predseduje gospa Želi, Želi in uh, ta skupina ocenjuje proceduralni vidik uh, teh volitev, mi pa si ogledujemo bolj boli, politični vidik misli za opazovanje volitev. Tako da sem vas želel samo spomniti na to določbo iz uh, poslovnika. Menim, da moramo razpravljati o opaženih in pa priporočilih in pa priporočila naših kolegov, ki so se udeležili misij za opazovanja volitev. Eh, najprej moramo te, ta opažanja slišati v parlamentu. Vi ste priporočili, da bi vzpostavili misijo za opazovanje vseh volitev v sosednjih državah Evropske unije. To je sicer dobro priporočilo, ampak ne morete ga predstavljati kot priporočilo celotnega parlamenta, če nismo o tem prej razpravljali v okviru eh, parlamenta. Gospod Brok je sedaj zaprosil za besedo. Gospod eh, predsednik, nisem želel govoriti kot prvi, saj sem malo zamudil. Ali želi kdo drugi kaj povedati? Ne. Dobro. Mm, zahvaljujem se za to poročilo ki mi je prineslo kar nekaj pojasnil. Veliko sem se naučil. Namreč to, da lahko, tudi, da lahko preverjamo tudi v skladu z našimi načeli. Med volitvami ni bilo nekih grobih kršitev. Vendar pa priprave na volitve niso bile enako zajamčene. Odločilna točka če tu navedemo po točko 3-4. Opozicijska stranka ni mogla kandidirati pod svojim lastnim imenom, kaj ti drugi so vzeli njeno ime, so se registrirali in uh, zaradi nezajamčene neodvisnosti pravosodja v Ukrajini. Eh, to ni bilo možno preveriti in meni se zdi to popolna kršitev. Če največja opozicijska stranka ni mogla kandidirati, potem je to že pred eh, samim začetkom volitev, pravzaprav po naredba volitev. To bi morali jasno povdariti. Ne smemo sedaj tega skrivati za nekakšnimi formalnimi izjavami. Kolega Koval, če sedaj v poročilu piše, da opozicijska stranka se ni mogla registrirati pod svojim imenom in na to je gospa Timošenko povedala, da bo bojkotirala volitve, um, se je to pač zgodilo zato, ker uh, so njeni stranki ukradli ime. To ni bila njena prosta odločitev, da ne želi kandidirati to je nek, eh, neka čudna zadeva. Potem veste tudi, da je seznam strank eh, zelo pomemben pri volitvah, zato mora biti za to uradno pravilo, to mora biti dogovorjeno in določeno. Če pa po vrstnem redu prijav, če se oblikuje seznam na osnovi prijav in če potem eh, je vladna stranka vedno prva navedena, če se nišče ne more prej prijaviti, potem je to druga ponaredba, ki se je tukaj zgodila. Potem tudi, kar se tiče neodvisnosti sodstva, lahko gotovimo, da so odpovedali ustavo iz časa oranžne revolucije potem, ko je nek član ustavnega sodišča poskrbel za to, da so pet ustavnih sodnikov zamenjali, tako da so imeli večino za odločitev, da se. Uh, da ustava iz časa oranžne revolucije ni več v veljavi. Šef varnostne službe je tako sodeloval pri izbiri ustavnih sodnikov. To je popolno nespoštovanje ločenja uh, vej oblasti in to je resnično problematično. Dobro, sedaj vem, da je nova vlada prinesla stabilnosti, stara vlada tega ni mogla zajamčiti. In vem, da na tem temelijo izjave o uspehu teh volitev. Na osnovi te stabilnosti je sedaj ukrajinska vlada in parlament eh, sprejela odločitev o približevanju Evropske unije, česar stara vlada ni naredila. To vse vem. Zato moja kritika teh volitev ne pomeni, da želim, da se odnosi z Ukrajino poslabšajo. Kar se tiče pogajanja o prostotrgovinskem območju, o pridržitvenem sporazumu, o sporazumu za olajšanje vizumskega režima. Vse ta, vsa ta pogajanja bi morali nadaljevati. Ne želim, da me napačno razumete. Ne želim, da bi se zaradi volitev, zaradi kritike volitev, da bi se zaradi tega poslabšali naši odnosi z Ukrajino ampak kot parlament moramo upoštevati kriterije, ki jih uporabljamo tudi druge. Tukaj gre za nekakšno opozorilo o teh zadevah, o katerih sem govoril. Uh, predstavniki ukrajinske vlade sploh več ne, ne molčijo. Mi moramo jasno povedati, da se to pri vol, naslednjih volitvah ne sme zgoditi če o tem ne bomo razpravljali, potem uh, ustvarjamo vtisko, da smo se pripravljeni zatisniti oči. Če se bo nadaljeval takšen uh, način v Ukrajini, če bo prišlo do polarizacije sistema, potem bo do se tudi, kar se tiče evropske perspektive Ukrajine, na koncu pojavili problemi. In zato je naša dožnost, da smo pri odnosih z drugimi državami, tudi kako pri odnosih z drugimi državami, tudi tukaj odkriti, da o tem govorimo. To je zelo pomembno. Gospod Koval, če imamo mi naše vrednote, kar se tiče demokracije, pravne države, če si želimo spodbujati evropsko perspektivo Ukrajine. Ne smemo dovoljevati takšnih napačnih tolmačen. Eh, to ni spremljivo, to bi vodilo do spodkopavanja demokratičnega procesa v Ukrajini. Eh, vse lahko spremenimo. Na mesto parlamentarnega sistema lahko spet uvedejo predsedniški sistem. Dobro, to je vse prosta odločitev neke države, ampak dvoje je potrebno zajamčiti. Najprej opozicija mora imeti enakopravno možnost uh, za to, da zmaga na volitvah in pa nujno je um, ločitev izvršilne in pa pravosodne veje. To so temeli demokracije in uh, ko je šlo za priprave na volitve v Ukrajini, je bilo to dvoje zelo ogroženo. Volitve so tudi leta 2007 potekale pravično in zato želim povdariti naslednje. Ne smemo pričakovati, da se bo sedaj volilno pravo spremenilo, tako da bo potem situacija podobna kot pri regionalnih in lokalnih volitvah, eh, kjer je bila sprememba zakonodaje na kratko um, uveljavljena. In to v nasprotju z priporočili Beneške komisije. Pomembno je, da država, ki je za nas tako pomembna in s katerim želimo sodelovanje, eh, za katero želimo, da se v njej zgodi demokratični razvoj, eh, moramo nujno podariti ta načela. Naš parlament se je v oranžni revoluciji boril za to, da bi ta država šla v demokratično smer. Hvala. Eh, Hvala, gospod Brok. Gospod Mirski, prosim, budite kratki. Nimamo veliko časa, dve minuti. Hvala lepa, kratek bom. Pozorno sem prebral poročilo gre za razmere v Ukrajini po volitvah oziroma med volitvami. Eh, kolikor vem, so kolegi bili prisotni v Ukrajini samo tri dni v času volitev in mislim, da so imeli premalo časa za to, da bi ocenili politične razmere v tej državi. Tudi sam sem obiskal uh, Ukrajino skupaj za 13 kolegi iz eh, Srbije, ZDA, Litve, Latvije, Rusije. To so bili predstavniki občin, bili smo uradni predstavniki EMSA. Bili smo v Sevastopolu, Danetsku in Vinici. Naši zaključki so bili naslednji. Mlada vlada v Ukrajini ima malo izkušenj, Ampak nasplošno lahko volitve ocenimo kot demokratične. Mi nismo ugotovili nobenih večjih napak, nobenih napak, ki bi vplivali na volilne rezultate. Zadovoljni smo, da želi Ukrajina sedaj spremeniti volilno zakonodajo. In želim povdariti tudi to, da bi lahko povečali vidnost Evropskega parlamenta in sicer na ta način, da pomagamo vladi v Ukrajini spremeniti volilno zakonodajo, tako da bo ta ustrezala evropskim standardem. Ukrajina se mora smatrati za del evropskih uh, ljudstev. to, da je nekdo prisoten v državi samo tri dni, je premalo za državo, kjer živi več kot 15 eh, milijonov ljudi. Ampak vseeno se zahvaljujem kolegu Kovalu za njegovo uravnoteženo poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Galer. Eno minuto, prosim.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 Torej, želite še pred razpravo, koncem razprave, kaj povedati ali sedaj takoj? Želel bi odgovoriti gospodu Broku. Če bo gospod Brok ostal, potem lahko počakam do konca tega kroga. Dobro, sedaj pa kolega Galer ne morem govoriti samo v dveh minutah. Najprej, predhodna pripomba. Kratkoročno vabilo vlade ni dovoljevalo, da bi vzpostavili tradicionalni aparat za opazovanje volitev. Če pa bi vse skupaj odklonili, potem bi vlada imela izgovor za to, da bi rekli, jaz se vas spohne zanima, kaj se dogaja. To, kar imamo sedaj eh, kot rezultat, ni rezultat neke klasične, običajne misije za opazovanje volitev. In tudi zaključki za to večinoma niso najbolj utemeljeni. Druga pripomba. Zdi se mi čudno, da v odboru za parlamentarno sodelovanje eh, torej ta odbor se je srečal 5. novembra in takrat te volitve sploh niso bile omenjene, to se mi zdi čudno. Tretjič, mislim, da te volitve niso bile nepravične, nedemokratične. Ne vem, uh, kakšna merila je uporabljal kolega. Morda je to določil na svoji večeri z šefom varnostne službe v Maison de Sinje, no ampak to je njegovo, njegova stvar. Strinjam se z, z organizacijo Fora in pa drugimi organizacijami, ki so govorile o tem, da volitve niso bile demokratične. Eh, Opis v poročilu, sedaj govorim o strani 7. Volilni sistem kot takšen se prikazuje brez kakršne koli kritike. Eh, jaz pa mislim, da je to bilo sporno sprejeto, gre za strukturo. ki privede do družbe, kjer je ena stranka dominantna, vse ostale so razdrobljene. Poročilo govori samo o tem, da se v Kijevu ni volilo. Um, šlo je za črtanje občinskih svetov in tudi to je zame napad na pravičnost teh volitev, potem omemba volilnih komisij. Tukaj ni nobenega govora o sestavi teh komisij. Uh, povsod se je tukaj večinsko uveljavila vladujoča stranka, potem načela volilne zakonodaje. Tukaj se samo opisuje in ne vrednoti in tudi točka 3.4, kako je že povedal gospod Brok. Tukaj ne moremo reči, da gre za bojkot, če stranka sploh ni mogla nastopiti na volitvah. Potem eh, se govori o tem, da so nekateri kandidati bili v času volilne kampanje aretirani, ampak so se vseeno lahko udeležili volitev. Kakšna izjava pa je to? Ali bi to naj bila to lažba? Mislim, da tega ne bi smeli napisati na tak način. Potem tudi, če preberemo opise in zaključke, ki iz tega sledijo, ti zaključki niso utemeljeni. Prvi zaključek bi moral biti naslednji. Povedati bi morali, da Ukrajina standarde, ki jih je že dosegla, sedaj ni spoštovala. Standardov ni spoštovala. Potem eh, govora je o obsežnem pregledu volilne zakonodaje, tudi to se mi, se mi ne zdi potrebno. Na prejšnjih volitvah je bil volilni sistem eh, boljši in vse stranke so lahko prosto in svobodno sodelovali na volitvah. In zato menim, da pri parlamentarnih volitvah ni potrebno spreminjati oziroma uporabiti volilnega sistema, kakršen je bil uporabljen pri lokalnih volitvah. Potem je napisano, kakšno koli nazadovanje pri spoštovanju teh pravic ni zaželjeno. Tukaj je govora o demokratičnih pravicah. No, sam pa mislim, da se to že dogaja. In zato gre tukaj za nekako omalovaževanje situacije. To, kako je um, na način, kako je to tukaj opisano. In še ob koncu, potem ta stavek izjava centralne vlade, da bo spremenila volilni zakon, zakonik, to izjavo bi morali. Eh, na to izjavo bi morali gledati z upanjem. Upanje ni neka beseda, s katero bi mi morali krojiti politiko. Ne, mi moramo jasno povedati, kaj so evropski standardi in v skladu s tem bi morali ocenjevati Ukrajino. Potem tudi ne bi smel biti zapisan stavek kot je naslednji. Čeprav so lokalne in regionalne volitve um, poskrbele za napredek, moramo povdariti, da lokalna vlada v Ukrajini nima neke resnične moči. Uh, kaj to pomeni? A bi to najdovoljevalo po naredbe volitev? Takšni stavki pravzaprav niso, ne spadajo v takšno poročilo. Poročilo s tem ni verodostojno, zato lahko poročilo vzamemo na znanje, ampak ker poročilo ni bilo pripravljeno v takšnem okvirju, kakor smo ga navajeni, ne bi smeli formalno glasovati o tem poročilu. Lahko ga samo vzamemo na znanje. Če bi pa nameravamo o poročilu glasovati, potem priporočam, da glasujemo proti. Hvala, gospod Kaler. No, to res ni bilo, nista bili samo dve minuti, ampak vseeno niste preveč prekoračili časa. Gospod Tenok. Hvala lepa ponovil bom komentarje, ki sem jih podal prej. Že načeloma nasprotujem misijam za opazovanje volitev. Nismo lokalni politiki, lokalna vlada nima neke hude nacionalne ali mednarodne teže, imajo pa veliki virov in lahko, eh, lahko naredijo veliko za to, da eh, profilirajo politične barone v korist njihovih, jasnih, eh, njihovih lastnih strank. Potem sem eh, za zanimanje opazil tudi to, da svet Evrope ni poslal opazovalce iz PESA, ampak iz kongresa regij. Zato v prihodnosti priporočam, da če pride takšna zahteva v bodoče v parlament, da to eh, delegiramo odboru regij, saj so oni pristojni za to, da eh, sodelujejo z regionalnimi predstavniki, da nadzorujejo regionalne volitve. Če bi mi želeli opazovati volitve na lokalni ravni, potem eh, lahko počnemo samo še to. To se je zgodilo v Gruziji, sedaj v Ukrajini in uh, mislim, da bi resnično morali razmisliti o tej, o tej politiki, preden bo vse skupaj ušlo zvaj, zvajeti. Slišal sem to, kar je povedal gospod Galer. Seveda situacija v Ukrajini ni perfektna, ampak nismo imeli niti ustrednih orodij za nadzor razmer. To je, lokalne volitve so ogromna operacija, na tisoče kandidatov. Um, je pa res, da, primer, da so nekateri primeri bili uh, sporni. Eh, v moji državi so volilni lističi zelo enostavni, eh, kandidati so zapisani v abecednem vrstnem redu in zato se izognemo eh, temu, da bi vladajuča stranka bila vedno prva na seznamu in tako naprej. Potem podobno. Govora je bilo o tem, da se bil da se neka stranka ni mogla v celoti kvalificirati. V mojem primeru, v moji državi je tako, da tudi tam koalicija ne more kandidirati kot takšen, lahko kandidira samo v okviru neke stranke, lahko pa kandidiraš kot posamezen kandidat. No, če gre za stranko Batkvišina, eh, torej ona bi se lahko registrirala pod Bjut. To, da bi se registrirali kot Batkvišina ali pa drugi ljudje, ki jo posebljajo, pa sveda ni sprejemljivo. In o tem bi morali govoriti na sodišču. Težko je potegniti kakršenkoli zaključek, prisotni smo bili samo v Kijevu in še eni drugi regiji. Ko pa imaš na deset tisoče kandidatov po celotni državi, potem je težko oceniti, ali so bile celotne volitve pravične. Vendar pa, kako sem že povdaril, mislim, da se tako ali tako ne bi smeli ukvarjati z opazovanjem lokalnih volitev. Honorevole Kelam. Gospod Kelam, dve minuti, prosim. gospod kelam hvala predsednik zahvaljujem se kolegu kovalu za njegovo poročilo in prav gotovo se strinjam z njegovimi zaključki da je to kar ukrajina potrebuje so administrativne reforme upravne reforme nekoliko sem zmeden spričo sporočila tega poročila. Prišlo je do cele vrste alarmantnih dogodkov v Ukrajini. Televizijske postaje se je ukinjalo, opozicijski kandidati niso mogli sodelovati. Jasno je postalo tudi to, da so se umeševale, da so se umeševale preiskovalne službe, kršena je bila svoboda izražanja oziroma bila ta dvomljiva in prišlo je tudi do spremembe volilne zakonodaje v zadnjem trenutku. In eh, če upoštevamo vse to, potem zaključek, da se demokracija v Ukrajini izboljša, eh, ni ravno najboljša. Ampak kakorkoli, zaključek je ta, da so bile pomankljivosti samo manjše in da so nasplošno volitve bile izvedene na spremljiv način. Pa še nekaj eh, je zame zavejojoče. Gre za ta pristop, eh, za nekakšno omahljiv dostop do teh problemov. Prisluhnili smo našim kolegom na plenarnem zasedanju prejšnji teden. Eh, naš kolega se je vrnil iz Ukrajine in povedal je, da se številni Ukrajinci ozirajo k Evropskemu parlamentu in želijo, da bi ta poslal jasen signal. Mi moramo pomagati pri eh, Ukrajini pri tem, da se sooča s problemi. Dvomim v to, da bi to poročilo lahko to doseglo. In strinjam se tudi z kolegom Brokom, ki pravi, da Ukrajini lahko pomagamo na poti do Evrope samo na ta način, da pomagamo, da poskrbimo za ustrezne pogoje za opozicijo, da poskrbimo za ločene veje oblasti in da poskrbimo za svobodo tiska, kar je bil glavni dosežek oranžne revolucije. Hvala. Hvala lepa, gospod Helan. Gospod Lizek, prosim, poskusite se držati omejitve dve minuti. Da, hvala, predsedujoči. Poskušal bom biti zares kratek. Morda bom celo krajši od dveh minut. No, sam moram sicer reči, da nisem bil opazovalec med prvo misijo, kjer sta bila gospod Koval in gospod Kozlovski, vendar lahko nekaj rečem o PCC, to bo morda na nek način odgovor gospodu Galerju in drugim kolegom. Med sestanki PCC, torej zunaj parlamenta, ko smo se srečali tudi eh, z ministrom za zunanje zadeve, s predsednikom vlade, eh, z direktorjem tajne službe, ki igra pomembno oziroma zanimivo, če tudi nekoliko zaskrbljujočo vlogo v celem tem postopku. Torej, ko smo govorili o tem, kako eh, se počutimo, kakšno je naše stališče in dvomi, in kaj smo se opazili med samim postopkom izvajanja volitev. No, torej, to ni bil uradni del dnevnega reda sestanka PCC, ampak moram reči, da smo približno polovico časa, ki smo ga imeli na voljo, uporabili za pogovore o volitvah. Govorili smo z vodjami opozicije, z gospod Timošenko, z gospodom Jacenkom, Tarašukom in vsi ti dvomi, vsi ti negativni signali, če lahko tako rečem, so bili povedani. In govorili smo potem tudi o tem, kaj so menile eh, mednarodne organizacije. Slišali smo tudi od njihovih predstavnikov, ki so bili tam v Ukrajini v istem času. In potem smo se sestali tudi z vodilno stranko. Hvala lepa gospod Lizek, gospod Landsbergis. Lahko rečem, da so te ugotovitve ki smo jih slišali o Ukrajini, lahko v prihodnje koristne Evropskemu parlamentu kot opazovalcu. Sam nimam občutka, da gre v Ukrajini vedno bolje. Pravzaprav obratno, eh, rad bi vprašal tiste eh, kolege, ki so oblikovali tiste pozitivne zaključke, kako so prišli do teh ugotovitev. Sam menim, da je Ukrajina popolnoma nedemokratična lahko rečem, da je bil kandidat samo eden in tako je bil tudi izbran predsednik. Naslednjega voditelja pa bodo izbirali elektorji. No, po mojem mnenju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 je, da pravzaprav menim, da mi ni uspelo v celoti dojeti vseh kritičnih mnenj, ki ste jih izrekli o mojem delu. Sam menim, da sem bil pravzaprav zelo blizu mnenju gospoda Broka in gospoda Gajarja. Razumem, da je situacija zelo težavna in težava je v tem, da je Ukrajina pravzaprav nekako na pol poti k Evropi. Imamo stranke, ki sodelujejo, z delovsko stranko v Ukrajini, z ljudsko stranko eh, v Ukrajini in eh, imamo tudi del regije, ki ima zelo živahno sodelovanje preko socialistov in tako naprej. In tako se pravzaprav nahajamo v zelo težavnem položaju. Če pa spregovorim o standardi demokracije, ki jih je treba neprestano povdarjati, potem bom to pripravljen početi vedno znova z največjim možnim poudarkom. Sam sem pravzaprav blizu mnenju ljudske stranke in vseeno hočem biti zelo jasen in ekspliciten. Sam sem pravzaprav zbral v svojem poročilu še vse dokumente, ki so bili na voljo in sami lahko iz tega potegnete svoje zaključke. Ne delam si nobenih utvar, da smo zelo pomembni kot opazovalci, nimamo namreč na voljo ustreznih orodi, lahko samo povemo neko politično mnenje. In pravzaprav ima mogoče gospod Tenok prav, da je to čisto narobe že od vsega začetka, ampak v tem primeru je treba v zvezi s tem ukrepati. Sam sem pripravil ta dokument, In eh, če bi s tem hotel podati neke vrste osnutek izjave celotnega odbora, potem bi bilo to oblikovano drugače. To pa je moje poročilo o stanju. Sam sem na tem delal tri dni, imel sem samo tri dni na voljo, namreč in, in nekdo me je celo kritiziral, da sem prepočasen, ne vem pa, kako bi lahko to storil hitreje. No, glede na tisto, kar je rekel gospod Galar, ni mi bilo pravzaprav jasno, kaj meni s tem, da status mojega poročila ni jasen. To je bilo poročilo na lastno pobudo, zato ker sem vas eh, hotel informirati o tem, kaj sem delal, tako da te kritike pač ne morem sprejeti v celoti. Potem glede vprašanja gospoda Broka. Sam menim, da ni bilo ničesar izgubljenega v prevodu menim, da sem odgovoril čisto na vse točke, ki jih je sam izpostavil. Govoril sem o kampanji, kako so bile volitve pripravljene in strinjam se, da je obstajala določena naklonjenost vrstnem redu strank, pač glede njihovega vrstnega reda na volilnih listkih. Ampak ne vem, kako bi to lahko vplivalo na končne rezultate. Nisem imel instrumentov, da bi to lahko izmeril. In eh, če hoče nekdo to kritizirati ali soditi o tem, potem mora priskrbeti ustrezne instrumente za meritve. In naslednji komentar prav tako ni bil v celoti povezan z volivnim postopkom. To je sicer tipična problematika za Ukrajino od leta 2004. Vse stranke so takrat hotele zamenjati, spremeniti ustrezne ustavo. In tukaj lahko tudi vsi iz priloženih dokumentov sami sklepate, kakšno je stanje. Potem še glede naslednjega komentarja, ravno zaradi razlogov, ki ste jih tudi vi omenili, nočem podati sodbe o tem, ali so te volitve bile izpeljane po demokratičnih standardih ali ne. In o tem sem govoril tudi s kolegi od drugo, tudi oni so se izognili dokončnemu mnenju ali sodbi, recimo. Ker ponekod je res prihajalo do zelo očitnih kršitev postopkov in pravil in eh, To je bilo potem povsem jasno nedemokratično in to lahko tudi jasno in glasno povemo. S tem ni nobenih težav. Ampak to se je dogajalo samo v nekaterih regijah. In zaradi tega ne razumem, zakaj imamo nadoma vse te litanije in kriticizem usmerjen proti mojemu delu, ker po mojem mnenju smo se vendarle zadenjali od tem. In poskušal sem tudi v končnem poročilu o PCC govoriti o tem, zakaj v njihovem poročilu ni bilo nobene omembe volitev. Ne zaradi tega, ker mi ne bi imeli dokončnega mnenja. To sem menda jasno povedal. Mi smo imeli jasno enotno mnenje, ampak ukrajinska stran se ni mogla zediniti. In zaradi tega nismo mogli podpisati nekega skupnega dokumenta. Zato smo to zamisel opustili. Zaradi tega, kot rečeno, na naši strani ni ničesar manjkalo, na ukrajinski strani nismo, niso imeli soglasja. Tako da nismo mogli podati nekih eh, med seboj nasprotujočih si izjav. Zato smo se odločili, da izjave preprosto ne bomo podali. In že to je neke vrste skupna izjava, če se vsi skupaj odločimo, da ne bomo podali izjave. In sicer bi se to lahko zaključilo z nekimi dodatnimi političnimi spori med strankami v Ukrajini. No, potem glede kandidatov, ki so bili aretirani. Mislim, da ste nekoliko narobe razumeli, kar sem hotel povedati. Strinjam se z gospodom Galerjem. Namreč gre za eno stvar. To se je zgodilo. Bili so aretirani, ampak formalno so bili še vedno predstavljeni na volilnih listkih. In zato prosim, ne trudite se brati med vrsticami v mojem poročilu, ker sam tam nisem ničesar zapisal. In zato lahko vsakogar, ki ima dvome, naj gre v Ukrajino in si zadeve ogleda od blizu. Res je pa, da smo se mi odpravili tja le kratek čas pred volitvami, tako rekoč v zadnjem trenutku in nismo mogli imeti širšega pogleda. Potem glede samih eh, komentarjev, da te volitve niso bile pomembne, lahko rečem, da sam menim ravno nasprotno. Zelo jasno mora biti, da morajo Ukrajinci opraviti določene administrativne reforme ljudje sodelujejo v volitvah, misleč, da bodo imeli nek vpliv na dnevno življenje, da bodo lokalni organi oblasti imeli določena pooblastila, kar pa ni res. In ravno zaradi tega je treba reformirati pristojnosti lokalnih organov oblasti. In tu mislim, da so dejstva očitna in tudi v izjavah se moramo omejiti na dejstva. Sicer bodo Ukrajinci razumeli naše razprave tukaj kot temeljna razhajanja, kar pa ni res. In ne vem, morda smo se res v začetku zadev lotili na robe, morda sploh ni treba, da pošiljamo opazovalce na volitve, mogoče res nimamo pravih instrumentov in je v tem problem, problem celega našega početja gospod eh, Lizak je imel prav. Saj pozna naše stališče in zelo jasno je bilo tudi od začetka, ko smo se pogovarjali s predstavniki eh, vlade, tudi gospod Lisak eh, iz EPP je bil prisoten, gospod Svoboda iz socialistične stranke, tudi sam sem bil tam in vsi trije smo bili istega mnenja. Tako da ne vem, zakaj bi sedaj prihajalo do razhajanj menim, da je greh ravno v tem, greh te institucije pravzaprav, ker po eni strani se strinjamo in smo zedinjeni v bistveni zadeva, po drugi se pa razhajamo. Naj se vrnem na to, kar smo tudi slišali. Sam nisem hotel podati dvoumne, eksplicitne politične izjave, ker pravzaprav jaz ne zastopam vseh vas. In seveda lahko potem sprejmemo neko formalno izjavo v Strasburu in lahko smo kritični do tega, kar se je zgodilo v Ukrajini v zvezi s temi postopkovnimi zapleti in podobnim. Pa še gospodu Landsbergi so ne odgovorim. Jasno je, da hočemo ohraniti moralno držo naše institucije in zato moramo biti previdni in v zadevah presojati sorazmerno. In določene zadeve, tudi če so narobe, ne spremenijo temeljnih načel. Namreč standardi eh, volitev v Ukrajini so najvišji, če primerjamo Ukrajino z drugimi državami postsovjetskega bloka. Če, neka, če bomo preveč kritični do teh standardov, potem bomo ustvarili vtis, da so njihovi standardi dramatično slabši, kot so bili prej, kar pa ni res. Treba pa je upozoriti vlado, ukrajinsko vlado, da jim lahko upade podoba v javnosti, ker so bili standardi nekoč višji, sedaj pa so nižji. Ampak treba je uporabiti pravi kontekst. Gospod Lansbergis, to je res, če hočemo ohraniti svojo kredibilnost, moramo tudi mi uporabljati enotne standarde in ne dvojnih meril. Ne moramo po eni strani biti zelo strogi do Ukrajine in zelo mili do drugih držav. Še enkrat naj podarim, demokratični proces v Ukrajini se ni razvil, ampak tudi poslabšal se ni. Zato moramo biti previdni v naših dokončnih izjavah, bodimo uravnoteženi. Vendar je potrebno, da smo tudi enotni. Dovolite mi naj ponovim. Menim, da se v temeljih zadevah vseeno vsi strinjamo. In zelo Previdno sem vam prisluhnil, tudi z vso ponižnostjo dobrega parlamentarca sem to storil in upam, da se bomo še lahko sestali, ko bomo pripravljali osnutek resolucije in da bo to ravnotežen in objektiven dokument. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v debati, hvala tudi za vse kritike in mnenja. In žal mi je res, da je gospod Brok odšel iz dvorane, preden sem mu lahko odgovoril. Ker pravzaprav sem prepričan, da razlike med nama niso tako velike. Hvala lepa, gospod Koval. Žal, gospod Misker, vam ne morem dati besede, ker moramo sedaj spremeniti dnevni red zaradi nujnega vprašanja, ki ga je izpostavil gospod Bodis in zaradi logističnih razlogov, ker mora nekdo zgodaj oditi z tega sestanka. Zato bi eh, prosil, da gremo takoj na točko sedem odnosi Evropske unije s svetom za sodelovanje v zalivu. To je poročilo, za katerega je zadolžen gospod Luigi Labone. Gre za zasedanje sveta, za sodelovanje v zalivu, ki je zelo pomemben, se je odgovoren za celotno regijo. Izvolite, prosim, poročevalec. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je naše prvo poročilo od odnosih med Evropsko unijo in svetom za sodelovanje v zalivu s katico GCC. Samo na kratko bi vas rad informiral o tem, kakšno je stanje zadev danes in kako bi se to lahko razvijalo v prihodnje. Naj vas spomnim na kratko, kaj sploh je ta GCC. Predstavlja namreč eh, šest arabskih držav, ki so razporejene ob zalivu. Eh, Kuwait, Saudova Arabija, Katar, Združeni arabski emirati in sultanat Oman. To so vse kraljevine in eh, treba je povdariti, da gre za edino organizacijo, ki je pravzaprav v tem procesu integracije regije tako uh, organizirana, to velja pravzaprav za celotno arabsko področje. Imajo tudi zelo dobro strateško področje, kar je zelo pomembno. In glede tega je njihov položaj še zlasti pomemben, ker so edini, ki se lahko soočijo z Iranom, eh, so pa hkrati tudi sosedi Iraka, Somalije, Jemna. To je zelo pomembna vloga, ker države, ki so v GCC-ju, pravzaprav pomenijo več kot četrtino arabske lige. In zato je njihova politična vloga v političnih posedovanjih zelo pomembna. Naprimer pri mirovni pobudi, ki jo je na zadnje podal kralj Saudove Arabije. Potem je tu še recimo primer krize, libanonske krize iz leta 2008, ki je bila dejansko rešena predvsem po posredovanju Katarja, ki je tudi zelo aktivn član GCC-ja. Vsak s tem hočem povedati, kako zelo pomemben je ta organ, eh, predvsem, ker gre za zelo pomembne države proizvajalke nafte. In Vse to skupaj daje pomenu GCC še večji poudarek. To so tudi države, ki so največje dobaviteljice nafte Evropski uniji in imajo na razpolago tudi pomembna sredstva v svojih rokah. Kje se trenutno torej nahajamo? v razmerju do GCC, naj bom čisto pošten, smo na ničelni točki. Že 20 let se pogajamo o prostotrgovinskih sporazumih, ta pogajanja so še daleč od konca in pravzaprav gre za dokazano najdaljša možna pogajanja med Evropsko unijo in tretjo državo. In kot rečeno, ta pogajanja še niso pri koncu. To poročilo na lastno pobudo govori o tem, da bi ponovno sprožili to sodelovanje in izpostavili vlogo Evropske unije. Še več, to poročilo govori tudi o temeljnih načelih naših razmeri z GCC, na katera ne bi smeli gledati samo kot na neke trgovinske odnose, ker se ne smemo eh, zadovoljiti z razmerjem med dobaviteljem in odjemalcem v smislu, trgovinskega sporazuma, ki sploh še ni bil sklenjen. In zaradi tega bi bilo veliko bolje, da imamo celovito politično in strateško partnerstvo. Zaradi tega pa mora Evropska unija pridobiti na podobi, biti prisotnejša v regiji in temu moramo nameniti tudi več eh, sredstev za zastopanje, za večjo vidljivost in razpoznavnost Evropske unije. Pomembno je, da ustrezno organiziramo naše zastopanje. Trenutno je to gospod Naboni in dobro bo, da se pogovorimo tudi z njim, da mu lahko zastavimo vprašanja. Ampak dejstvo, da bi taka zastopništva morali imeti v vseh glavnih mestih držav članic GCC. Treba je nadaljevati tudi s političnim dialogom na najvišji ravni, z občasnimi sestanki na vrhu, z najvišjimi predstavniki vlad. Sedaj imamo občasno ministerske sestanke in eh, večinoma so države zastopane le na tehnični ravni. Tako da tukaj je še veliko prostora za politično sodelovanje in eh, od Evropske unije je sedaj odvisno, kako bo spodbujala ta proces integracije držav GCC. Mogoče so določeni cilji videti še predaleč oziroma prepočasi napredujemo, vendar je to edini tak proces integracije znotraj arabskega sveta. Menimo, da je še veliko odprtih poti za sodelovanje, za tesnejše sodelovanje med Evropsko unijo in GCC lahko bi začeli z izmenjavo izkušenj, še zlasti na področju varnosti, naprimer. In kot rečeno, je GCC imel zelo pomembno vlogo tako pri pogajanjih z Iranom, kot pri stabilizaciji situacije v Iraku, imajo tudi vpliv na Somalijo in podobno. In zaradi tega so države GCC zelo pomembne v kriznih primerjih v tem območju in lahko veliko prispevajo k stabilnosti regije. Zaradi tega si moramo prizadevati, da bi tesneje sodelovali v smislu večje stabilnosti v regiji in tu je treba povdariti vse vidike sodelovanja na vseh področjih, še zlasti pa na tistih, ki jih GCC šteje za prednostna. Mislim, da lahko Evropska unija veliko prispeva k temu sodelovanju, veliko lahko storimo še zlasti na področju obnovljivih virov energije, kot rečeno so te države poglavitne dobaviteljice nafte in plina, prav tako pa imajo neverjetne zmogljivosti za proizvodnjo sončne energije, električne energije na podlagi sončnih celic. Ima tudi veliko ambicioznih politik na področju izobraževanja, usposabljanja in tudi visokega šolstva. Formalno gledano se zadeve zelo hitro premikajo v regiji eh, in je velika razlika med današnjo situacijo in situacijo pred 15 ali 20 leti. Takrat so mladino večinoma pošiljali na študije na zahod, recimo v Evropo, v Združeno kraljestvo ali pa v Združene države Amerike. Sedaj pa imajo te države povsem drugačno politiko. Vedno manj ljudi pošiljajo na študij v tujino, ravno obratno, razvijajo zelo razvite infrastrukture na področju visokega šolstva. In Zaradi tega potrebujejo tudi partnerje, še zlasti za določene oblike usposabljanja in študija. In tu se lahko Evropska unija aktivno vključi. Ni treba, da prepustimo vse prostor američanom. Imamo tudi že na voljo instrumente, ki jih ne uporabljamo dovolj pogosto, naprimer program Erasmus Mundus. Lansko leto je bilo le osem študentov, ki so v Evropo prišli iz teh zalivskih arabskih držav. Tako da tisti, ki ki so še v dvomih, lahko pogledajo smernice, ki izhajajo iz poročila, no, o tem se lahko pogovorimo. Gospod Navon, kot sem že rekel, je naš predstavnik pri GCC, sicer je po navadi v Rijadu, ampak danes je pri nas na obisku in na zaključku bi mu zastavil nekaj vprašanj. Je pa še nekaj ovir, seveda zaradi tega tudi še ni prišlo do sklenitve trgovinskega sporazuma. Prvo je politična klauzula in drugo je vprašanje obdavčitve. Zato bi rad slišal od vas, gospod Novan, kako menite, da bi se lahko lotili teh ovir in po vašem mnenju, to je drugo vprašanje, me zanima, kako bi lahko strnili to politično in eh, gospodarsko sodelovanje med Evropsko unijo in GCC, da bi se približali pričakovanjem, ki jih imajo te države od nas. Hvala. Stato, uh, eh. Hvala lepa, gospod predsednik Bodis. Omenjali ste doktorja Nabonija rekel sem, da bo spregovoril za vami, sedaj mu dajem besedo. Zelo nas zanima, kaj boste povedali. Eh, hvala lepa, hvala vašemu odboru, da ste mi dali možnost, da sodelujem v razpravi, kajti to je zelo pomembno poročilo o odnosih EU-GCC. Najprej bi preučil drugo vprašanje, to je tisto, ki je nekoliko širše, več možnosti je odprtih v okviru tega. Strinjam se z bistvom poročila gospoda Budija, ki pravi, da regija ni bila posebej pomembna za Evropsko unijo v zadnjih nekaj letih. Leta 1989 smo podpisali sporazum o sodelovanju, potem pa smo se posvečali predvsem prostotrgovinskim pogajanjem. Dolgo so trajala ta pogajanja, vendar jih še nismo mogli zaključiti. Ponovno smo ocenili potrebo potem, da bi imeli poglobljene odnose z regijo. Če odgovorim na vprašanje, ali bi partnerje v zalivski regiji zanimala ponovno urednotenje odnosov in možnost strateškega partnerstva, potem bi rekel zagotovo da. Veliko interesa je za Evropsko unijo. Interes narašča. Regija je od začetka tega tisočletja naravnana popolnoma drugače kot v prejšnjih desetletjih, ozira se navzven, mnogo bolj odprti so za sodelovanje z mednarodno skupnostjo, zanima jih tudi iskanje novih, močnih partnerstv. Evropska unija se nam zdi kot potencijalno pomemben partner pri reševanju regijskih oziroma regionalnih konfliktov. Želimo si, da bi se bolj aktivno lotevali političnih vprašanj v regiji. Mi smo pomemben trgovinski partner, pomemben političen partner. Ti odnosi se nam zdijo zelo dobri, vseeno pa še jih ne izkoriščamo v celoti. Evropske naložbe v tej regiji so še vedno precej nizke v primerjavi z drugimi partnerji po svetu. Seveda pa obstaja mnenje, soglasje, da mora Evropska unija storiti več, da poveča svojo prepoznavnost in prisotnost v tej regiji. Svet za sodelovanje v zalivu, GCC, se vedno bolj obrača na vzhod, kar zadeva trgovinske in naložbene odnose. Ozirajo se na vzhod, zato da bi razvili z vzhodom tudi politični dialog. Boji se, da Evropska unija ni storila dovolj v zadnjih letih, zato da bi zagotovili kontinuiranost dialoga. Ko govorimo o drugi fazi naših odnosov, bi se morali bolj posvetiti političnim vprašanjem, Okrepiti bi morali dialog na visoki ravni. Obstajajo zahteve, da bi bili stalno obveščeni, da bi potekala posvetovanja v zvezi z vprašanji, ki so zelo pomembna za nas, naprimer Iran, stabilizacija Iraka, Jemen, eh, eh, pa tudi Afganistan in Pakistan mirovni proces na Bližnjem vzhodu ter regionalni spori, v katerih smo na nek način vključeni. Prav gotovo pozdravljamo bolj proaktivno prisotnost Evropske unije v teh zadevah z majhno delegacijo. So prisotni v Rijadu, tam je šest držav, držav GCC-ja, zato je z tako majhnim sekretarjatom težko vzdrževati dobre odnose. Regija je zelo obsežna, zelo raznolika, vsaka država ima svoje posebne značilnosti, ki jih je treba upoštevati. Vsekakor moramo nadaljevati s koraki, ki smo jih naredili nedavno. Potrdili smo skupni akcijski program. Poskusiti moramo tudi vstopiti v sodelovanje na področjih skupnega interesa, kjer imamo vsi interese, naprimer izobraževanje. V Saudski Arabiji 60 tisoč študentov študira v tujini, tudi sistemi štipendij se vzpostavljajo na dvostranski osnovi, ampak tudi univerze poskušajo urediti razmere za te študente, poskušamo razviti tudi partnerstva z Evropsko unijo, Erasmus Mundus je sistem, ki je zelo dober, to bi bilo dobrodošlo tudi za nas, tako bi povečali možnost oblikovanja mrež in zagotovili bi dodano vrednost k temu, kar že imamo na dvostranski ravni. Vsekakor obstaja veliko potencijala za spodbujanje sodelovanja na področjih, kot so obnovljivi viri energije, znanost in tehnologija. Veliko se vlaga na ta področja, vsekakor pa obstaja tudi veliko interesa, da bi vzpostavili partnerstva. Tudi kar zadeva možnost, da bi nekatere programe, ki jih imamo v Uniji, odprli odnos s temi državami, ne temelji na klasičnem modelu donator-prejemnik, Namesto tega bi morali odnose temeljiti na bolj enakovrednem partnerstvu. Vprašanje financiranja tukaj ni glavni problem. Posvetiti bi se morali izmenjavam in mrežam. Zanimivo bi bilo preučiti tudi možnost orodi. Politični okvir je zelo pomemben to je nekaj. To so partnerstva, ki so skupnega interesa. Vsekakor pa moramo preučiti specifična orodja za spodbujanje tega sodelovanja na naši strani. Zaenkrat uporabljamo ta instrument za izvajanje majhnih projektov. To so orodja, ki jih lahko uporabljamo kot katalizatorje. Skupna pobuda bi bila zelo koristna, zato da bi bili bolj prepoznavni tudi, kar zadeva skupne pobude in dogodke. Prostotrgovinski sporazum. To je vprašanje, ki ima tako gospodarske kot tudi politične konotacije. Dejstvo, da sporazuma že tako dolgo nismo sklenili, se obravnava kot da ima negativne posledice na naše odnose. Dve postavki še ovirata sklep, to so politična klauzula in davek na izvozne carine. To zadnje je tisto, kar je največja ovira. Stališče GCC-a je, da želijo ohraniti pravico do tega, da uvedejo izvozne carine. To pa je nekaj, kar je komisija načeloma sprejela, ampak samo v okviru določenih omejenih parametrov. Pogajanja so že dve leti blokirana, to vsekakor ne vodi do pozitivnega ozračja med obema stranema. Na ministerski ravni v Luksemburgu pa sta se obe ravni strinjali, da preučita možnosti za razprave, zato da bi morda našli skupno stališče. Zato upamo, da bomo v prihodnih mesecih imeli še več stikov, zato da lahko rešimo vprašanje izvoznih carin, zato da potem dosežemo pozitivni zaključek pogajanj. Hvala. Grazie, dottor Narboni. <clears throat> La parola al... Hvala lepa, gospod Narboni. Gospod Jatenmeki. Kiitoksia. Haluan kiittää raportööriä erinomaisen asiantuntevusta ja tasapainoisesta. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za uravnoteženo poročilo ki kaže tudi na poznavanje dejstev. Imam pa še nekaj vprašanj v tem v zvezi. Nihče ne zanika tega, da je gospodarsko sodelovanje med obima organizacijama pomembno. Svet za sodelovanje v zalivu. je organiziran tako, da so tudi države članice te organizacije med seboj v konkurenčnem odnosu. Če želi Unija krojiti skupno politiko, moramo poskrbeti za to, da bomo bolj enotno govorili, da bomo govorili z enim glasom, kajti trenutno si drug drugemu še konkuriramo. In če bi nam to uspelo, bi lahko govorili tudi bolj jasno. Pri tem je seveda pomembno tudi vprašanje človekovih pravic. Gospodarsko sodelovanje je lahko tudi orodje za izboljšanje razmer človekovih pravic. Če se želimo Če želimo drug na drugega vplivati, moramo najprej razpravljati tudi o drugih temah. Izhajati moramo iz skupnih interesov, naprimer iz trgovinske politike. Na to, ko se tam doseže razumevanje, pa lahko sodelovanje razširimo tudi na druga področja. Pa še nekaj o posameznih točkah točka tri izporočila. Tukaj se omenja večja vidnost zaradi diplomatskega zastopanja. Se tukaj omenja, vendar pa bi v trenutni gospodarski situaciji bila nekoliko zadržana, ko gre za zahtevanje novih sredstev. In eh, to ne velja samo za to poročilo, ampak za stališče parlamenta kot takšno. Ne moremo vedno znova zahtevati več in več denarja. Včasih moramo pokazati tudi več rezultatov in to z viri, ki jih že imamo na razpolago. Seveda se to ne nanaša samo na to točko, ampak želela sem to enkrat povdariti. Nasplošno moramo razmisliti o tem, ali ne bi morda z razpoložujočimi viri lahko dosegli boljše rezultate. Potem točka pet. Tukaj je zapisano, da ni prostora za nek reden odprt politični dialog. To se tudi obžaluje. Eh, in prosim, prečevalce, se lahko to malo bolj podrobno pojasni. Namreč imamo skupni delovni program, ki ga je sprejel ministerski svet, vse skupaj pa povezano tudi s točko 2, kjer se predlaga, da mora Evropska unija vzpostaviti strateško partnerstvo s svetom za sodelovanje v zalivu. Kaj pravzaprav pomeni to strateško partnerstvo? Ali pomeni, da mora biti to partnerstvo širše zastavljeno? Kaj pomeni ta pojem strateško partnerstvo? Hvala. Non sapevo <laughs> se avessi terminato perché ho visto... Se opravičujem. Nisem vedel, ali ste končali ali ne. Še vedno vam je gorela rdeča lučka na mikrofonu. Naš poročevalec in podpredsednik bo prav gotovo našel prave odgovore na to. Ne, se opravičujem, pravko nas je moral zapustiti. Gospod Budis. Me, uh... Hvala lepa, predsedujoči. Eh, ne skrbite, imam eh, vsa znanja, ki jih potrebujete, da vam odgovorim. Torej, hvala, gospa, za vaše oglašanje. V celoti se strinjam z vašim stališčem. Obstaja konkurenčnost, ne samo gospodarska, tudi politična med eh, državami članicami Evropske unije ravno v tej svetovni regiji in med to eh, konkurenčnostjo, ki sega celo na diplomatsko raven, imamo več vidikov zastopanosti Evropske unije. In pravzaprav nimamo nekih enotnih pravil, to se šele vzpostavlja z novo službo zunanjega predstavništva Evropske unije. Tako da šele zdaj dobro delamo na tej podobi navzven. Glede sredstev in financiranja ne bi rad, da se zadeve narobe razumejo, če bo treba, bom tudi spremenil besedilo. Ampak gre za to, eh, da porabimo določena sredstva, vendar ne pretirana. To ne gre na škodo tistih, ki potrebujejo sredstva za razvojno pomoč. Gre za to, da obstaja neka politična zastopanost Evropske unije. Gospod Nabone ima majhno skupino ljudi v Rijadu in drugod ni nobenih predstavništev Evropske unije več. V nobeni od držav članic sveta za sodelovanje v zalivu. Niti v Emiratih, niti drugod. To je treba investirati določena sredstva, ne pomeni pa to nekega pretiranega zapravljanja. Hočemo imeti boljšo vidljivost, boljšo predstavljenost Evropske unije, tudi na diplomatski ravni. Potem pa, če pogledamo, kakšno je danes stanje v zvezi s tem, kako je bilo včasih, recimo pred 15 ali 20 leti, smo lahko do neke mere razočarani. Obstajajo sicer določeni premiki v razvoju teh držav, tudi glede človekovih pravic, recimo dostopanja žensk do političnih. Eh, funkcij do uveljavljanja pravic, eh, potem gre tudi za večjo stopno priznavanja vloge parlamenta. Gre za neke vrste zelo počasno revolucijo, vendar se leta stalno nadaljuje in nikoli niso naredili velikega koraka nazaj, naprimer. In mislim, da je vloga Evropske unije bolj v tem, da nekako pomaga in prispeva k temu procesu, ki pač že dolgo traja, namesto da sodi in obsoja. In še zadnja stvar, ki ste jo omenili, strateško partnerstvo. V celoti se strinjam z vami, gospa. Če bomo kar poprej govorili o strateškem partnerstvu, potem strateškega partnerstva nikjer ne bomo v resnici imeli. Uh, Ampak če govorimo točno o tej regiji, menim, da gre tukaj za strateško pomembno regijo. In eh, svet eh, za sodelovanje z državami v zalivu je pravzaprav izpostavil določeni del regije, to je samo del polotoka. In gre pravzaprav za po dve od treh, lahko rečemo, dve tretjini vseh držav, ki so tam. In s tem imamo pravzaprav obseženo zelo široko področje od Rdečega morja pa tja do zaliva. In vsi vemo, da je v tej regiji prisotna tudi Al-Kaida, naprimer, na arabskem polotoku. Prav tako je zelo aktivna v Jemenu, potem vemo, da poteka državljanska vojna v določenem delu Jemna, da je problematično področje tudi Somalija, da je blizu Irak, ki ga je treba tudi stabilizirati. In poleg tega je tako zraven še Iran. Zato je to prav gotovo strateška regija, tako geografsko gledano, kot z energetskega vidika, saj kot rečeno, velika dobaviteljica goriva. In gre za to, da se tam pojavimo, da smo prisotni, pa ma, če tudi samo verbalno. Ustanovitev sveta za sodelovanje v zalivu pravzaprav temelji ravno na tem. Govorili smo torej o davkih, o trgovinskih vidikih, imeli smo tudi omembo človekovih pravic, vendar gre tukaj za strateško pomembne partnerje, pa če to sami priznavajo ali pa ne. Želite še kaj povedati? Na kratko, prosim, kaj ti še vedno imamo eno poročilo na dnevnem redu. Hvala. Nekaj želim dodati k temu, kar je omenil že poročevalec. To je res regija, ki ima močne dvostranske vezi z državami članicami in prav gotovo obstaja neke vrste konkurenca. Gre za raztoče trge z zelo zanimivimi potencijali. Ampak lahko pa povem, da lahko Evropska unija še okrepi svoje odnose končno so spoznali, da je Evropska unija pomemben partner, ki lahko sodeluje na več vprašanjih. Zato so tudi oni zainteresirani za to. Prisotnost delegacije poveča profil Evropske unije. Če primerjam naše odnose v Rijadu, s tistimi državami, kjer delegacije ni, lahko povem, da se države, kjer nimamo delegacij, mnogo manj zavedajo o tem, kako potekajo zadeve v Evropski uniji. Delegacija torej zelo koristi. Hvala. Grazie. Eh. Hvala lepa. Gospod Narbone, hvala tudi gospodu Budisu, našemu poročevalcu časovnica. 24. ta mesec ob 6. zvečer je rok za oddajo predlogov sprememb. 1. februarja naslednje leto bomo razpravljali o predlogih sprememb, glasovanje v odboru pa bo 10. februarja. Upamo, da bomo lahko o tem glasovali na drugem plenarnem zasedanju marca. 2011. Sedaj pa zadnja točka. Trajnostna politika za skrajni sever. To je poročilo gospoda Galerja. Zahvaljujemo se mu za njegovo delo in za to, da nam je dovolil, da smo najprej govorili o poročilu gospoda Bodisa. 160 predlogov sprememb smo dobili. Kolegice in kolegi, jih že imate pred sabo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Galerju, ki ima težko nalogo, da nam pove več o teh številnih predlogih sprememb. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala kolegom za uložene predloge sprememb. Poročilo načeloma ni sporno. Tudi iz pogovorov ob prvi obravnavi stališč eh, se je izkazalo, da obstaja soglasje glede poročila in zato lahko povem, da lahko sprejmem večino predlogov sprememb. V bistvu gre za dopolnilne predloge sprememb, eh, nadaljne podrobnosti, za katere v poročilu nisem imel prostora, kajti tu si pač omejen. In uh, zato se zahvaljujem kolegom za dobra dopolnila. Bi pa želel omeniti nekatere teme, želel bi povedati, kje sem pripravljen sprejeti predloge sprememb in kje ne. Eno takšno tematsko področje je potencijalna pogodba o Arktiki, torej predloge sprememb, ki govorijo o tej pogodbi ali ki to izrecno zahtevajo. Teh ne podpiram, kaj ti tukaj gre za račun brez krčmarja. Mi ne sprašujemo za mnenje tistih, ki se jih to neposredno tiče. Uh, ko smo govorili o pogodbi o Arktiki, je to nekoliko vznemirilo to regijo in zato se s temi predlogi sprememb ne strinjam. Smo pa v poročilu omenili številne možnosti za sodelovanje, ki tukaj obstajajo. Zadovoljen sem z predlogi sprememb, ki omenjajo avtohtono prebivalstvo, možnosti, ki se omenjajo v zvezi s tem. Potem, kar se tiče predloga spremembe 20, v zvezi s tem bi želela sporočiti avtorjem, da pravijo, da govorijo o finančnem inštrumentu za financiranje arktične regije. Pravijo, da obstaja za to samo en inštrument, mi pa imamo Digimare, Oceans of Tomorrow eh, in pa druge proračunske postavke, kjer. Eh, se govori o sredstvih za Arktiko. Če govorimo o projektu Northern Dimension, se seveda zelo zauzemam za to skupno politiko z Rusijo. Menim pa tudi to, da politika za Arktiko Evropske unije ni nujno določena s pomočjo severne dimenzije to mora biti neka samostojna politika. Govorili smo o arktičnem oknu v okviru severne dimenzije. Pogosto je bilo to okno zadnje čase zaprto in zamrznjeno in ruska stran je vedno opozarjala na to, da tu v bistvu obstaja okno, ne pa vrata. tisti, ki sedaj hočejo arktično politiko Evropske unije definirati s pomočjo severne dimenzije, no, s temi se nisem posebno strinjal. Trenutek. Ehm, eh, Še nekaj o predlogu spremembe 66. Kolegica Jakonsari je tukaj želela omenjati trajnostno upravljanje z viri in uh, v predlogu sprememb predlogu spremembe je omenjen dogovor med Norveško in Rusijo in uh, tukaj ne moremo uporabiti besedo sustainable, saj gre za citat. No, to samo kot tehnični namik. potem predlogi sprememb, ki zelo podrobno določajo oziroma omenjajo pristojnosti tamkajšnjih nacionalnih držav, ki govorijo o tem, kako bi se naj eh, izvajale raziskave in tako naprej. Takšen je naprimer predlog spremembe 69 Westland Ferm. No, naj upozorim na to, da mi, tam, mi na tem področju nimamo nekih eh, svojih posebnih pravic. Norveška pa ima zelo dobra pravila. In to pomeni, da če bomo mi preveč podrobni tukaj, če bomo podajali predloge, eh, sem eh, tukaj prej zadržan. Govorimo o o tem, kako bi morale pred eh, raziskovanjem in pa začen, začetjem proizvodnje vrtanja eh, najprej vse s tem posvetovati z institucijami, organizacijami in agencijami. Eh, no, tukaj ne smemo ustvarjati vtisa, da se to ne dogaja. In pa potem predlog, spremem, predlog spremembe 70, ki govori o vodah Evropske unije sistematično. To vsem ne spada, govorimo o Deepwater Horizon, o tem, kako bi morale države članice preučiti vse v povezavi z izkoriščanjem nafte v vodah Evropske unije. No, to je vse lepo in prav, ampak tukaj ne govorim o vodah Evropske unije. Zato sem sistematično eh, oziroma iz sistematskih in, ne, in nevsebinskih razlogov proti temu. Potem podnebje. Eh, Arktiko podnebne spremembe zelo prizadanejo, ampak z ukrepi v Arktiki ni možno omejiti podnebne spremembe samo na Arktiko. V Arktiki onesnaženje okolja komaj obstaja, onesnaženje prihaja od drugot. Zato potrebujemo globalne ureditve Če bi želeli tukaj uvesti nek arktični pristop, potem eh, tam ni veliko tega, kar bi bilo potrebno očistiti. V poročilu smo jasno povedali, da bi morale vse dejavnosti, ki potekajo v Arktiki, potekati v skladu z najvišjimi standardi in s tem pokrivamo eh, ta problem zadostno. Ampak, kot sem rekel, z samimi ukrepi v Arktiki ne bomo mogli zaustaviti podnebnih sprememb. To še mora biti urejeno na globalni ravni. Das dazu. Ähm, ich glaube, das Amendment 97. Mislim, da je ta vsebinsko nekako se tukaj po naključju pojavil, to vsebinsko sploh ne sodi sem prosim avtorje, da naj razmislijo oziroma da naj preučijo, kaj se je zgodilo in pa potem eh, pripombe kolega Broka in pa bivšega predsednika. Teh pripomb sedaj nisem upošteval. No, samo tehnični nasvet avtorjem. Predlog spremembe 103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 pod eh, načelom subsidijarnosti. To ni nujno teritorij Evropske unije, zato če govorimo o potencijalu vsakega ozemlja s pomočjo Evropske unije, no, to, je neko, to je nekoliko pretirano. Za svojimi zmogljivostmi v Kanadi, ZDA in pa Norveš, na norveškem lahko to sami uredijo in zato sem proti. Proti tej podrobni, ampak sicer dobro mišljeni stvari. Predlog spremembe 112. Vedno se zelo zauzemam za zaščito manjšin, ampak to je tukaj preveč eksplicitno, preveč omejeno. Eh, v Severni Rusiji obstajajo številne manjšine, ne samo fino-ugri in zato bi morali obrati nediskriminatorni pristop do vseh manjšin. Um, namesto, da tukaj posega Evropska unija, bi lahko prej izkoristili obstoječe uh, odnose iz uh, Estonije, Norveške, Švedske, Finske. Te bi lahko dobile podporo strani Evropske unije. To bi bilo bolj avtentično, kaj ti te skupine bolje vedo, kaj se tam dogaja. To, da bi pa Evropska unija sama tukaj specifično želela ukrepati, eh, to se mi ne zdi prav. Eh, sprejel sem ubeseditev, ki mislim, da v glavnem ustreza temu, kar so hoteli povedati avtori. Toliko o tem. Potem so nekateri predlogi sprememb omenjali rastočo militarizacijo te regije. Tukaj je potrebno razlikovati. S podnebnimi spremembami se določene področja odpirajo in eh, obaljne države eh, imajo tam nekakšne odporne točke. To so edine, edini znaki držav v teh območjih, ampak ni vse vojaškega značaja. Tu so naprimer Eh, kanadski rangeri, to ima pravi, to je podobno naši vrsti policija, ki jo poznamo v takšnih primerih in to sam ne bi označil kot militarizacijo. Prisotnost na lastnem teritoriju tudi ni sam po sebi razlog za oziroma znak militari, militarizacije. In zato se mi zdi, da ti predlogi sprememb slikajo neko napačno sliko. Toliko o tem. Der Arktische Rat ähm, äh, soll aus Arktischen Svet, da bi seveda moral imeti nadaljne pristojnosti, moral bi biti bolj operativen. O tem govori predlog spremembe 77. Äh, to je napačen pristop. Trenutno smo samo ad hoc opazovalci. In kot ad hoc opazovalci v arktičnem svetu ne moremo okrepiti arktičnega sveta. To morajo že narediti eh, ustanoviteli sami, pri tem jih seveda lahko podpiramo. Ampak komisija, ki tukaj eh, sedi v zadnji klopi kot ad hoc eh, opazovalec, prav gotovo ni najbolj primerna za to, da bi okrepila vlogo arktičnega sveta. Seveda smo pa za to, da postane arktični svet bolj močen. O severni dimenziji sem že nekaj povedal, še nekaj o 142, eh, gre za arktični svet in pa vključitvijo nevladnih organizacij in civilne družbe. Council to also involve civil society in non-governmental organization as ad hoc observers. Das ist bereits so. Tudi to že obstaja, ta zahteva je že izpolnjena. Zato nisem vsebinsko proti, ampak eh, zato, ker to dejstvo že obstaja v realnosti. Predzadnja točka. 149. tudi tukaj se mi zdi, da je nekako se znašel na napačnem mestu. Moje izvo, moj izvorno besedilo opisuje oziroma predlaga, kako bi se morala organizirati komisija, zato da bi lahko izvajali operativno politiko za Arktiko. In o tem govori tudi v okviru službe za nanje delovanje, potem pa imamo še predlog spremembe 149, ta govori o nečem popolnoma drugem. O tem, kako bi morale mednarodne organizacije, ki jo imajo praviti za Arktiko, kako bi lahko bile te s pomoč. Postali, kako bi lahko te postale s pomočjo Evropske unije še bolj vidne. Mislim, da je tukaj prišlo do tiskarske napake in da to spada nekam drugam. Tako, še zadnje tematsko področje. O tem so govorili vsi finski kolegi brez izjeme. Gre za Arktični informacijski center. Eh, na univerzi v, eh, na Laponskem.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 podpora temu arktičnemu informacijskemu centru je politično sporočilo. Vprašanje, kako se bo vse skupaj izvajalo, je pa pravzaprav vprašanje mikroupravljanja komisije. Komisija ima nalogo s tem povezane projekte organizirati na tak način, da se doseže namen. In uh, če komisija v te namene namenja sredstva, potem uh, je potrebno upoštevati tudi posamezna merila. Uh, potrebno je pripraviti razpis za takšen center, tako da se lahko interesenti prijavijo. In zato bi morali zahteva na tem področju odpraviti na ta način, da rečemo, to nas ne zanima, tu obstaja določena pravila. Dobro, politično to razumem, verjetno bi to tudi podpiral, če bi bil iz te regije, lahko bi rekel, da to pa res krasen center. Ampak dejstvo je, da to ni edino omrežje, ki obstaja. Obstajajo znanstvene mreže, ki dobro delujejo, eh, številne informacije, ki pridejo v Bruselj. Eh, so s tem v zvezi tudi podnebne. No, ne bi, sedel, ne bi želel zdaj reči, da sem popolnoma proti tej obeseditvi, ampak v okviru poročevalcev v senci bi morali najti takšno obeseditev, ki upravičuje namen, gre za zbiranje informacij in za njihovo kanalizacijo, po drugi strani pa določa tudi pravila glede dodeljevanja in pa zahtev, ki jih ima Evropska unija na tem področju. Skupaj z eh, poročevalko v Senci se bom sestal v Štrasburgu naslednji teden in pripričal sem, da bo naša takšna obosreditev, ki bo bliže temu, kar želijo naši finski prijatelji. Istočasno pa bo ta obosreditev spoštovala tudi obstoječa pravila v Evropski uniji. toliko kot odziv z moje strani. Naslednji teden v torek zjutraj, morda ob 9. uri zjutraj, bomo morda organizirali spravni sestanek za pračevalce v senci. In na ta način mislim, da bomo lahko za širokim soglasjem sprejeli to poročilo. Hvala lepa. Dobili ste aplaus. S tem smo vam pokazali, kako pomembno se nam to zdi. Tri govornike imam na seznamu govornikov. Prosim vas, da niste daljši od treh minut. Končati moramo do dvanajstih. Srečal se bom namreč z predstavniki Maroka. Hvala. Mislim, da to poročilo ni kontroverzno. Razlogov za to je več. daleč je Arktika, zato mnenja niso deljena. Ne želim spodkopavati prednosti poročila. Poročilo je zelo vključujoče, gre v bistvu za skupno besedilo. Arktika je zelo pomembna, to je jasno samo po sebi. Včasih vidimo sporazume v zvezi med Norveško in Rusijo v zvezi z Barencovim morjem. To je bilo dobro v regiji. Včasih pa so določene poteze manj konstruktivne. Naprimer, ko posamezna država sem ali tja zapiči svojo zastavo. Ko govorimo o svetu za Arktiko, lahko povem, da si prizadevam za močnejšo vlogo Evropske unije v tej regiji, Ob raziskavah, to je tudi zelo pomembno. Imamo dva predloga sprememb o tem, kako bomo upravljali z novimi tranzitnimi potmi. To je zelo pomembno zato, da preprečimo diskriminacije strani mednarodne organizacije, ki s tem upravlja. Morda bi določene poti lahko bile oziroma postale blokirane. Ne, nekaj časa so odprte, nekaj časa zaprte. Tudi nacionalni viri oziroma naravni viri, kako se odobri dostop. Mislim, da tudi tukaj mednarodna skupnost lahko odigra svoje. Imamo dostop v okviru kontinentalne plošče, vseeno pa je pomembna naša vloga. To poročilo pa bo prav gotovo soglasno sprejeto na odboru in tudi na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, gospod Jaten, nekaj tri minute, prosim. Hvala. Na začetku želim povedati, da zelo cenim dejstvo, da sta z nami gospod Pötering, nekdanji predsednik Evropskega parlamenta in tudi gospod Brok je prisoten. To je zelo pomembno vprašanje. am very glad to see so many amendments concerning Zelo vesela sem, da ste vključili toliko predlogov sprememb v zvezi s pravicami manjšin. Pozvala pa bi k trajnemu dialogu med Evropsko komisijo in avtohtonimi prebivalci, še posebej na finskem. Severna razsežnost je zelo pomembna. Evropska unija je prisotna na tem območju v okviru politike severne razsežnosti. To je skupna politika Evropske unije, Islandije, Norveške in Rusije. Arktično okno severne razsežnosti lahko služi na notranji strani, kot tudi na, na vzven za Evropsko unijo. To okno ni pozabljeno območje, prav nasprotno. O tem smo razpravljali tudi na ravni zunanih ministrov v zvezi s tem območjem pred nekaj tedni v Oslu na koncu. Želim spregovoriti še o informacijskem centru. Opozarjam vas na to, se estonski kolega strinja s Finci, da bi univerza na Laponskem bila zelo koristno mesto za to. Prihodni teden bomo nadaljevali z razpravami o tem. Vesela pa sem, da smo imeli priložnost pripraviti kompromisne predloge sprememb, ker je bilo sedaj tako veliko predlogov sprememb. Vedno je, vedno je bolje, če lahko to storimo tako. Hvala. Hvala. Besedo ima gospod Valenca za tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik nisem polnopravni član tega odbora. Žal mi je, da sem tako neformalno oblečen danes. Ampak, če se vrnemo k vsebini poročila, zahvaljujem se gospodu Galerju. Po mojem mnenju ne poudarja dovolj pomena raziskav in kako pomembne raziskave dejansko so za politične in gospodarske odločitve. Samo tri točke zadevajo raziskave. Promet, ribištvo, naravni viri ustvarjajo največ interesa v Evropski uniji, v tej regiji, ko se pojavijo gospodarske spremembe, to spremeni tudi naravno okolje. In to mnogo bolj kot kjerkoli druge, samo strokovnjaki lahko ustrezno ocenijo to stanje. Vendar države, ki imajo dostop do Arktičnega oceana, omejujejo dostop strokovnjakov do tega območja. V zadnjih nekaj letih je ta dostop zelo omejen. Pretveza je, da moramo zaščititi naravno okolje različni pojavi v oceanu vplivajo na spremembe v naravnem okolju. To seveda vpliva tudi na razmere v Evropski uniji. Svoboda do izvajanja raziskav je ključnega pomena. To je pomembno zato, če želimo ugotoviti, kaj se dogaja tam, pa tudi, če želimo ugotoviti, kaj se dogaja pri nas v Evropski uniji. Poleg tega obstajajo znanstveniki, ki izvajajo raziskave oziroma so izvajali raziskave na tem območju, ampak jih ne smejo več. Predložili smo tudi nekaj predlogov sprememb, čeprav ne želim sedaj tukaj govoriti o tem podrobno. Točka G govori o raziskavah in o koriščenju. Ne vem, ali tukaj govorimo o genetskih virih. Mislim, da ne. Mislim, da govorimo tukaj o naravnih virih ne poznam nobenih genetskih virov, ki bi jih izkoriščali. Mislim, da je tukaj prišlo do zmešnjave, morda tudi težave pri jezikovni točnosti. Ampak, če to tako oblikujemo, potem je to zelo nejasno. Ko govorimo o živih virih, so to naprimer ribe. Ribe se tam lovijo in tako pač je še drug komentar, tudi tukaj je nekaj, kar je jezikovno pomembno za polsko različico, ko pravimo v arktični regiji in ne na arktični regiji. To je eh, predostatnja kap. Poleg tega mislim, da ni ustrezna ubeseditev v zvezi z upravljanjem ekosistemov trajnostno bi morali uporabljati in upravljati z ekosistemi. Če upesedimo upravljanje, ki temelji na ekosistemih, to nič ne pomeni. V razlagi, v razložitvi govorimo o svetu za Arktiko. Zdi se, da Evropska unija ne podpira opazovalcev v svetu za Arktiko. Zato moramo pozvati za po močno podporo Evropske unije v tem svetu, morali bi imeti tudi veleposlanika in ta veleposlanik bi moral prihajati iz, drugih, iz druge države, od tistih, ki so že v tem svetu. Tudi kar zadeva opazovalce v svetu, lahko povem, da so to Dank, Danska, Švedska, in še nekatere druge, naprimer Francija, Nemčija, Španija, Nizozemska in Velika Britanija, pa so države članice, ki imajo status stalnih opazovalk v arktičnem svetu. To zadeva to, kar sem povedala že prej. Veliko dela nas še čaka, seveda tudi kar zadeva prevod tega dokumenta la komisija. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo še tri minute komisiji. Eh, Hvala lepa. Najprej moram povedati, da zelo cenimo pobudo Evropskega parlamenta. Dejansko potrebujemo smernice Evropskega parlamenta za to, da izpolnimo prvo fazo politike EU Arktika. To pomeni, da že imamo sporočilo komisije, sklepe sveta lani in upam, da bomo kmalo imeli tudi poročilo Evropskega parlamenta o skrajnem severu. V tako kratkem času je težko spregovoriti o vseh predlogih sprememb, to tudi ni na nas, zato pa želim omeniti nekaj o tem, kar je povedal gospod Galer. Podpiramo številne postavke, ki jih je podal, vse kakor pa dejstvo, da smo mi super sila na področju raziskav in to moramo še okrepiti, kakor so omenjali tudi določeni poslanci. Strinjamo se tudi s točko o pristojnostih držav članic. Previdni moramo biti, kaj ti to poročilo, kot tudi drugi osnovni elementi in politike EU Arktika, so v bistvu sporočila našim partnerjem na skrajnem severu, tretjim državam, tretjim partnerjem. Zato je zelo pomembno, da smo zelo previdni pri tem, ko uporabljamo besede v zvezi z njihovim ozemljem in z njihovimi vodami, njihovimi ljudmi. Še nekaj želim povedati. kar zadeva avtohtone prebivalce. Res je, podpirati moramo vse avtohtone prebivalce. Ruski so tisti, ki so bolj ogroženi in na katere moramo biti bolj pozorni. Če posebej, kar zadeva fino-mačarske družine, tudi v Evropski uniji imamo ljudi iz te jezikovne družine kaj ti avtohtoni prebivalci od tam niso obravnavani kot manjšina v Ruski federaciji. Zato bi bilo zelo dobro, če bi ta status priznali tudi znotraj Rusije. Naslednji element je, da bi arktični svet moral biti bolj operativen. Nismo pa še tam, naše pristojnosti tam so omejene. Želim omeniti še nekaj. Številni poslanci so omenili, da smo opazovalci in da bi druge organizacije prav tako morale biti opazovalke. Ta status ne obstaja v arktičnem svetu. Ko pravimo, da smo opazovalci, to pomeni, da je komisija povabljena na vsak, vsako zasedanje na visoki ravni. Mi vedno podamo prošnjo in svet nam to odobri. Oni so tisti, ki določajo, ali smo povabljeni ali ne. Vprašanje denarja smo že omenili. Vsekakor potrebujemo sredstva, če želimo naprimer izboljšati podajanje informacij v Arktiki in tudi našo podobo. Od tega sta, mislim, tukaj morajo svoje opraviti parlament in svet severna razsežnost in potencijal tega, to so že omenili poslanci. Vsakič želimo povdariti ta potencijal, ko govorimo o Arktiki, ampak to ni politika, kjer bi bili prisotni drugi akteri, ki niso Evropsk, iz Evropske unije, Kanada, ZDA in Grenlandija. Zato moramo mi imeti svojo politiko. Hvala. Doktor Garces de los Fajus, gli ultimi tre minuti all'onorevole. Najlepša hvala, komisija. In še gospod Taran kot zadnji govornik za tri minute. Hvala lepa. No, komisija je pravzaprav podala izjavo in mi sploh ni treba več ničesar dodati v mojih treh minutah. Cenimo vašo pozornost eh, predvsem do nepriznanih ljudstev, domorodnih ljudstev. In dejstvo je, da živijo na Arktiki in da ponavadi o njih govorimo samo v zelo splošnih pojmih. Kot drugo bi rad povdaril, da imam sedaj izkušnjo 18 mesecev v tem parlamentu in moram reči, da je bila zame res zelo lepa priložnost in eh, veliko veselje mi je bilo sodelovati s poročevalcem za kar se mu tudi zahvaljujem. Uh, morda bodo poročila, kot je tole, čez kakih deset let znana, kot tista, ki so prebila led na določenem področju. Eh, naša današnja razprava je tako redko poseljena kot sama Arcika. Ampak mislim, da so prisotni vse tisti, ki jih zadeve res zanimajo in veselim se že vnaprej sestanka poročevalcev v senci, ker imam občutek, da se lahko dogovorimo o potrebnih kompromisih v dokaj kratkem času in da bomo lahko napredovali s tem poročilom. Tako da, hvala lepa. Dve minuti sem porabil. Hvala lepa, gospod Taran. Hvala lepa, ker ste spoštovali dodeljeni čas za govor upam, da sedaj poročevalec ne bo porabil več kot sedem minut, kot mu lahko namenim. Ne, bom prej končal. Hvala lepa za pripombe kolegov. Predvsem sem želel nekaj povedati kolegu Bavasi. Kolegu Valesi, se opravičujem. vse, vsi lahko ugotavljamo, da je prostor tam na severu, če si ogledamo Norveško, Kanado, ta prostor je zelo odprt, veliko je nacionalnih raziskovalnih centrov, ki sodelujejo med seboj. In deloma se tam izvajajo projekti tudi z evropskimi sredstvi. To sem tudi omenil. Eh, no, ogledal si bom, če bi morali morda to še bolj povdariti. Ampak prav gotovo bo vse, kar prinese dobre rezultate, dobilo tudi moje podpore. Še eno pojasnilo. Tudi nemški prevod je tukaj nekoliko slab. Gre za izkoriščanje genetskih morskih virov. Kaj je s tem mišljeno? Eh, morda si lahko lahko še razmislimo o tem, kako bi lahko to najbolje prevedli. Veliko je enoceličarjev tudi na področju, kjer eh, se veliko ribari, ki jih lahko uporabljamo na področju biotehnologije v industrijo. E, to je tukaj mišljeno. Morda beseda genetsko, genetično ni najboljša. ali so bili še kakšni drugi vidiki? E, potem upravljanje, ki temelji na ekosistemu, tudi to ste omenjali. Tukaj seveda obstaja potencial za nadaljni razvoj. Ta beseditev Integrated Management e, Tudi meni je ta beseda všeč, tako da bom poskrbel za to, da bom unesel to besedno zvezo in na ta način bomo lahko pojasnili, zakaj pravzaprav gre. Vse ostalo bomo obravnavali naslednji teden skupaj s poročevalci v senci in eh, tudi vidike, ki ste jih omenjali, vi bomo takrat vključili v poročilo. Magnifico. Eh, sono bastati. Čudovito, odlično. Samo tri minute ste porabili za te zaključne komentarje. No, videti je, da če kdo res pozna eh, tisto, o čemer govori, ne porabi veliko časa za povzetek. No, kot veste, se bo o tem glasovalo 9. decembra, plenarno zasedanje pa bo tudi glasovalo o tem. Naslednji sestanek je 30. novembra. S tem zaključujem zasedanje.